gospod predsednik. Gospe in gospodje. Punto, ki ga bomo zdaj obravnavali, je Prva točka, ki jo bomo obravnavali, je vprašanje za ustni odgovor eh, v zvezi z prostim pretokom delavcev, začasne omejitve za romunske in bolgarske državljane na trgu dela Evropske unije. Najprej dajem eh, besedo gospe Plump. În prezentarea privind eh, starea Uniunii. Hvala lepa. V predstavitvi stanja Unije je predsednik komisije, gospod Barozo, dejal, da je povečevanje zaposlenosti ključnega pomena za celotno Unijo. Še več, vsi smo izrekli podporo za poskuse, da bi dosegli cilje EU v naslednjih desetih letih, kar se zniževanja revščine tiče in zaposlenosti. Danes smo sprejeli smernice in svet mora te smernice upoštevati. Komisar, če resnično želimo doseči te cilje, če resnično si želimo, da bi Evropa postala najbolj konkurenčna, če si želimo Evropo, ki bo uprit državljanom, potem mora prost pretok delavcev biti ključnega pomena. Prost pretok delavcev je ena temeljnih svoboščin Evropske unije in močan enotni trg lahko dosežemo le s polnim odprtjem za delavce. Po sporočilu komisije novembra 2008 so tokovi mobilnosti imeli pozitiven vpliv na gospodarsko rast v Evropski uniji mobilnost romunskih in bolgarskih delavcev je imela pozitiven učinek na države gostiteljice. Ne, da bi znatno negativno vplivala naj si bo na plače ali na delovna mesta lokalnega prebivalstva. Gospodarska kriza ne sme biti več izgovor, da bi obdržali omejitve na trgu delovne sile. Če jih bomo obdržali, bo to pomenilo samo to, da Bolgari in, in Romuni ne bodo več razvijali svojih dejavnosti na področju Evropske unije. In to je kršitev zakonodaje glede na pridobitev delovnega dovoljenja. Edina posledica bo še več nezakonitih delavcev in delovnih mest zanikali pa bomo tudi vse pravice, ki izhajajo iz Evropskega sistema za koordinacijo socialnih pravic. Romunija in Bolgarija menita, da bi v trenutnem gospodarskem kontekstu morali odstraniti ovire za prost pretok bolgarskih in romunskih delavcev. To bo pomenilo, da se bo Evropska unija lahko bolje spopadla z izzivi, ki so pred nami. Komisar, še eno vprašanje imam. želim, da bi Evropska komisija bila naša zaveznica, da bi nam dala na voljo institucionalno podporo. Moje vprašanje je, katere ukrepe boste sprejeli, da bodo tiste države članice, ki omejitve še vedno imajo, da bi se jim odrekle. Hvala lepa. Zdaj dajem besedo komisarju Dalju. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovane poslanke in poslanci. Prost pretok delavcev je ključno načelo v EU skupaj s prostim pretokom kapitala, storitev in blaga. Je to eden od temeljev skupnega trga in je prispeval k temu, da je EU in integracija EU uspešna. Kot, se, kot dobro veste, je v prvih letih članstva Bolgarije in Romunije stane tako, da Bolgari in Romuni še vedno nimajo prostega pretoka za delavce. To je zaradi prehodnih določb, kot je zapisano v pristopnih pogodbah. Te dovoljujejo drugim državam članicam, da onemogočajo prost dostop delavcev iz teh držav za točno določeno obdobje. Ko sta se Bolgarija in Romunija 2007 pridružili EU, se je deset držav članic tako je odločilo, da bodo odprli trg delovne sile za delavce Bulgarije in Romunije. Danes je takih držav že 15, samo 10 držav pa še vedno izvaja omejitve. Vredno je vedeti, da je med desetimi državami članicami sedem takih, ki imajo manj stroge predpise. Sedaj ti predpisi manj strogi, kot so bili pred pristopom Bulgarije in Romunije. Vprašanje, ali se bodo izvajale prehodne določbe za omejevanje trga, je seveda odgovornosti držav članic. Komisija nima nobene formalne uloge pri teh omejitvah, kakorkoli že, komisija pa je načeloma za to, da bi zagotovili prost pretok delavcev po vsej EU. Komisija si je tudi vse čas prizadevala, da bi tiste države članice, ki imajo omejitve, to storile tako, kot je to določeno v pristopnih pogodbah. Komisija je prav tako tudi venomer povdarjala, da so prehodno določbe začasne in da bi države članice morale postopno odpirati trg delovne sile. Ne pa čakati sedem let, da bi se to zgodilo. V poročilu Evropske komisije o delovanju začasnih določb kaže, da so, da je sprostitev trga delovne sile in prostega pretoka delavcev imela pozitiven učinek na gospodarstvo. To velja tudi še danes, tudi v sedanji gospodarski krizi. Komisija bo opogumljala države članice, da bi spremenili dostop do svojega trga delovne sile, tudi za ti dve državi. Kar se tiče števila, kar se tiče socialnih razmer, delavcev iz držav članic, novejših držav članic, teh podatkov nimamo. To je v okviru držav članic. V poročilih 2006 in 2008 je komisija povdarila, da omejitve za prostotok delavcev v bistvu ne zaščitijo nacionalnega trga delovne sile. Še več, začasne določbe lahko vsega, tudi še poslabšajo razmere pri neprijavljenem delu. Jasno je, da je tako prišlo tudi do tega, da se je zmanjšalo delo na črno. In to je prepričljiv argument, da so tiste države članice, ki niso imele dostopa do trga delovne sile, imele več neprijavljenega dela ravno zaradi tega. In to pomeni tudi to, da so tokovi mobilnosti predmet ponudbe in povpraševanja. In omejitve onemogočajo uravnoteženje trga delovne sile. Komisija bo skušala izdelati tudi študijo glede delavcev iz Romunije in Bolgarije, vendar imamo s tem težave. Vprašanje zakonitih delavcev iz Bolgarije in Romunije pa bomo zajeli, kolikor se bo le dalo, v analizi, ki jo bo komisija razvila v prihodnje o začasnih določbah v Romuniji in Bolgariji, če, kot je to določeno v prehodnih določbah, bi en katero držav to zahtevala. Dodatno bo komisija izvajala dodatne dejavnosti, da bi spodbujali prost pretok delavcev v sodelovanju z državami članicami to, da Bolgari in Romuni še vedno imajo določbe, ki jim ne omogočajo prostega pretoka po EU, bi se lahko smatralo za diskriminacijo. Začasne določbe veljajo ne samo za Bolgarijo in Romunijo, temveč tudi za delavce iz osmih držav članic, ki so pristopile EU leta 2004. Pomembno je izpostaviti tudi to, da prehodne določbe nudijo več prožnosti državam članicam, saj jim nudijo možnost, da se same odločijo, kdaj bodo sprostile dostop do trga delovne sile v obdobju sedmih let. Prejšnje prehodne določbe so samo onemogočale uvedbo prostega pretoka delovne sile za vrsto let. Kakorkoli že, Bolgari in Romuni še vedno ne morejo delati v določenih državah članicah in to ni diskriminacija v pravnem pomenu besede. Čeprav člen pogodbe o delovanju Evropske unije prepoveduje diskriminacijo, ima ta vseeno določene izjeme, ki so v pristopnih pogodbah. Prehodne določbe, ki so v pristopni pogodbi, pa so te določbe, ki pomenijo izjemo. Začasni začasne omejitve za romunske in bolgarske državljane zato niso proti skupnostnemu pravu. Hvala, gospod komisar. Sedaj gremo k poslanskim skupinam. Za poslansko skupino Evropske ljudske stranke gospod Mann. Hvala, predsedoči. Sedemletno prehodno obdobje do popolnoma prostega pretoka eh, delavcev eh, za države, ki so pristopile 2004, eh, smo v Nemčiji in Avstriji maksimalno izkoristili in sicer za ureditvo 2 plus 3 plus 2. Za Bolgarijo in Romunijo bo Nemčija od leta 2009 do 2011 prav tako izkoristila celotno dopustno obdobje. Komisar Dali je opozoril na to, da je deset držav članic, ki še imajo omejitve, ne brez razloga, zato ker obstajajo v državah članicah različne izkušnje. E, opozorili ste e, upravičeno na e, eh, 18. člen, to je časovno omejeno, e, postopno e, prilagajanje, mislim, da je politična temeljna odločitev. Eh, mi smo imeli to izkušnjo, da predčasna sprostitev pretoka lahko povzroči velike težave na trgu delovne sile. Eh, to zadeva različne skupine, naprimer ljudi za dolgoročno brezposelnostjo, pa tudi tiste, ki so slabše kvalificirani, eh, zlasti naprimer v mojih regijih na vzhodu Nemčije. Eh, dostop eh, do delovnih mest v EU bo še naprej moral biti usmerjan, zato ker so izkušnje različne, eh, seveda pa bo to v kratkem pripeljalo do sprememb in mislim, da na to še nismo prav pripravljeni. Zahteva na komisijo, da naj izdela študijo o tako imenovanem pozitivnem vplivu nezakonite delovne sile iz Bolgarije in Romunije je popolnoma napačno izhodišče če e, ilegalci kršijo e, obstoječe pravo. E, potem imamo lahko še tako lepe statistike, vendar tega ne moremo omalaževati. Še naprej se zavzemam za stroge kontrole, za to, da se zoprstavimo črnemu delu, da se zoprstavimo ilegalnemu delu. Namreč to dolgujemo legalnim delovcem. Eh, to je naša skupna naloga, da ta problem rešimo in sicer eh, zato, da od leta 2012 eh, izčrpno obravnavamo popolnoma sproščen pretok tveganja in priložnosti. Samo, če definiciramo, če obravnavamo dejstva, če bomo imeli ustrezno kvalificirano razpravo, bomo preprečili, da bo prišlo do populističnega izražanja in pre, lahko preprečimo, da bi delovali sodelovali drug mimo drugega in ne drug z eh, drugim. Že leta 2009 sem postavil vprašanje Evropski komisiji, Eh, in sicer ali obstajajo kakršne koli koristne izjave glede eh, popolne sprostitve in eh, odgovor se je glasil, prost pretok delovne sile pozitivno vpliva na gospodarstvo in nima nikakršnih negativnih posledic za trg dela. Konec. Oprostite, gospod komisar, to je malo premalo. Takrat še niste imeli te funkcije, zato je toliko pomembneje, da ima vaša hiša veliko razumevanja za bojazni in da lahko investira zelo veliko znanja za potrebno Eh, razpravo o um, argumentih tako v novih kot tudi v starih državah članicah. Hvala, gospod Mann. Za skupino socialistov in demokratov eh, za dve minuti, gospod Kalfin. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar. Rad bi, da to razpravo izkoristimo za to, da pozovemo vlade držav članic, ki še vedno uveljavljajo omejitve za bolgarske in romunske državljane na trgu dela Evropske unije, da bi te omejitve kar se da hitro odstranili. Ne gre samo za načela Evropske unije, med drugim tudi prost pretok ljudi. Imamo tudi gospodarske razloge. Odprt trg je več vreden. In tukaj gre tudi za dostopnost strokovnjakov na področjih, kjer jih nimamo dovolj, na nacionalnem trgu. Za primer naj dam bolgarske zdravnike in medicinske delavce. Delajo v državah, kjer teh strokovnjakov primankuje. To seveda pomeni težave za bolj periferne regije v Bolgariji, pomaga pa naprimer Franciji. To seveda tudi pomeni manj izdatkov in boljše javne storitve za davkoplačevalce. Kar se gospodarstva tiče, so zaposleni iz novih držav članic ali visoko kvalificirani strokovnjaki in teh je vsako gospodarstvo veselo, ali pa delavci, ki pomagajo pri tem, da premoščajo pomankanje delovne sile na trgu. Mnenje, da so nove države članice in delavci tisti, ki izrinjajo delavce iz nacionalnih trgov, tistih držav, kjer so gostje, je nepotrebno in ni res. Tudi Bolgari in Romuni potrebujejo denar in skušajo zaslužiti denar, privrčevati in si zgraditi hišo in pomagati tudi svojim sorodnikom. In seveda je mit, da ti državljani delajo za manj denarja. Po podatkih komisije se je odstotek priseljenih delavcev povečal iz 0,2 na 0,5 odstotka. Torej, ta delež ni velik. Priseljeni delavci iz eh, novih držav članic predstavljajo nižji delež kot priseljenci iz tretjih držav. Zgodnje odprtje trga delovne sile bi pomenilo gospodarske prednosti, preglednost in bi imelo prednost za socialne sisteme držav članic. Pričakujemo, da bo Evropska komisija storila vse, kar je potrebno, da to zagotovi. Za skupaj skupino eh, liberalcev, gospa Aldean. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegi. Nekako sem zadovoljna, da je gospod Barozo v torek najavil, da je poglobitev skupnega trga visoko na njegovem dnevnem redu. 25 let po skupnem evropskem aktu Evropski skupni trg še vedno ni realnost. In sedaj citiram gospoda Baroza, samo 8 odstotkov 20, od 20 milijonov MSP-jev je angažiran v čezmejnem poslovanju. Zelo veliko je uvir, to pravi tudi poročilo Montje. In tukaj govorimo o prostem potoku oseb, blaga, ljudi in kapitala. In ta skupni trg se mi zdi kot francoski grujer. Barozo nam sedaj prodaja skupni evropski trg in si želi, da bi ponovno zagnali staro delorevo idejo. Naj ponovimo evropsko zgodovino. Če želimo ustvariti skupni trg na učinkovit način, da bomo imeli prosper tok oseb, blaga, ljudi in storitev, če si želimo izogniti gospodarskemu nacionalizmu, če se želimo izogniti gospodarski krizi, če želimo biti najbolj konkurenčni in ustvarjati več rasti in delovne, delovnih mest, potem je naša največja prednostna naloga ta, da odstranimo ovire za prospetok delavcev, ki so naprtene Bolgariji, Romuniji in nekaterim drugim državam članicam. To ni upravičeno. Komisija mora biti zelo dejavna in mora takoj opozoriti države članice, ki še vedno imajo te prehodne določbe. To bo moralo biti upravičeno na podlagi dobrih gospodarskih podatkov in bo moralo kaziti na iznakažanje nacionalnega trga delovne sile. Vse to bo potrebno pregledati na podlagi dejstev in statistik. Gospod Barozo si želi ponovno zagnati skupni trg. Skrajni čas pa je, da izpolnimo obljube in da zrušimo zidoven ekonomskega protekcionizma in nacionalizma. Hvala lepa. Hvala, gospa Valean, za skupine GUE NGL. Minuto in pol, gospod Tavares. Obrigado, senhor presidente nos eh, Hvala. Eh, tu v parlamentu smo zelo veliko govorili o prostem pretoku, eh, tudi zlasti, kar zadeva Bolgarijo in Romunijo, ne samo kar zadeva delavce, ampak tudi Rome. Nekoliko smo se zgubljali v jurističnih podrobnostih tega vprašanja. In zakon je samo nekakšen minimalni okvir za eh, evropskega duha, za katerega si prizadevamo v okviru prostega pretoka. In izraža se tudi v tem prostem pretoku. In to, kar eh, vsaj nekatere države sedaj počenjajo, je, da izkoriščajo zakon za to, da eh, zaobidejo duha Evropske unije. in našli so pravno opravičila za to, da blokirajo prost pretok. Mi smo politična hiša in mi moramo jasno in glasno pozoriti na izpolnjevanje zakonov tudi v njihovem duhu. Naša vloga je zdaj postala drugačna. In sicer strani komisije smo slišali, države članice imajo svoje pravice, ni mogoče nič napraviti, ampak komisija mora delovati bolj odločno, bistveno bolj odločno mora biti, ko eh, brani prost pretok eh, Združene države ali eh, Brazilija imata intern prost pretok in veliko hitreje se lahko odzivata na krize, tudi za mobilnostjo delavcev. Mi tega v Evropi ne moremo, zato ker Eh, smo tako odklonilni. Eh, to je v interesu vseh. Eh, če zahtevamo prost pretok, vedno, ko gre za prost pretok kapitala, je to možno pri ljudeh ne. Hvala, gospod Tavares. Sedaj pa gospod Baten za EFD. Vprašanje se začne z izjavo, ali je prost pretok oseb prednosten za države članice in ali to nima resnih stranskih učinkov za njihov trg delovne sile. George Borja se ne strinja, to je ameriški ekonomist, pravi, da potrebe za imigracijo ni razen, oziroma da migracija ni prednostna, razen če se ne znižajo plače. Dejal je tudi, da se bo BDP povečeval, vendar pa da se bo BDP povečeval zaradi dviga plač priseljencev. In eh, celoten vpliv na gospodarstvo bo majhen, lahko je celo negativen. Poročilo Lordske zbornice o gospodarskih razmerah pa pravi, čeprav v bistvu ne najdemo sistematičnih empiričnih dokazov, da je priseljevanje nekaj, kar ustvarja dinamično prednost za prebivalstvo Združenega kraljestva. Ne kontrolirano priseljevanje v EU pomeni, da se znižujejo plače delavcev, ki so že v državah, medtem ko se socialni stroški povečujejo zaradi večjih potreb po stanovanjih, naprimer. Tisti, ki so najniže na lestvici zaslužkov, to najbolj občutijo. ZDA v 19. stoletju je naprimer imela zelo veliko še nerazvitega gospodarstva in zelo veliko virov. In to je seveda priseljevanje imelo pozitivno vpliv. Pri nas pa to ni več tako in ima negativno vpliv. Vlade morajo najprej pomagati same sebi, potem pa razvijati druga gospodarstva, zato da bi razvili smiselne trgovinske politike, kot je to počelo Združeno kraljestvo, preden je vstopilo v EU. In to je tudi najbolj smiselno in zato se zazema UKIP, da bi se v EU to uveljavilo. Hvala lepa. Hvala, gospod Betten. Sedaj dajem besedo za tri minute gospodu Ungeranu. Hvala lepa. Trenutna gospodarska kriza zahteva odločno ukrepanje če ne bomo pripravljeni odpreti našega trga, tudi trga delovne sile za vse evropske državljane, bomo imeli več slabosti kot prednosti. Najnovejše studije Evropske komisije kažejo, da je odprtje trga delovne sile nekaj, kar bo prineslo prednosti in da priseljevanje in novi delavci ne pomenijo izgube delovnih mest. Vedno znova se kaže, da je ta domneva napačna. Leta 2006 so britanski strokovnjaki ocenjevali, da bo 300 tisoč Romunov preplavilo Britanijo v iskanju delovnega mesta. Še vedno jih iščejo. Nič takšnega se ni zgodilo. Res pa je, da nimamo racionalnih razlogov, da bi omejitve za bolgarske in romunske delavce še ohranjali. Pretekle izkušnje kažejo, da so delavci iz vzhodnih držav članic zapolnili vrzel v trgu delovne sile in so sprejemali delovna mesta, ki so nezaželena ali ki niso bila pokrita z lokalno delovno silo. Še več, Romuniji in Bolgari ne bodo pripravili Zahodne Evrope in ne bodo izkoriščali sistema socialne varnosti. Obe Bolgarija in Romunija imata zelo dobre stopnje v sekundarni in tercijarni izobrazbi in imajo ta zelo dobro izobraženo delovno silo. Če EU želi izkoristiti včasih krize svojo delovno silo do polni meri, potem moramo zagotoviti gospodarsko odprtost in to moramo spostaviti med državami članicami. Naj citiram Baroza pred dvema dnevoma v parlamentu je dejal, da ali bomo plavali skupaj ali pa bomo potonili vsak posebej naj parafraziram. Ali bomo delali skupaj, ali pa bomo ločeno nezaposleni, brezposelni. Hvala lepa. Hvala, gospod Ungarejanu. Sedaj pa dajem besedo za eno minuto gospodu Kirilovu. Commission... Gospod predsedujoči, poročilo komisije jasno izpostavlja, da je ponudba in popraševanje na trgu delovne sile najpomembnejša in da niso omejitve tiste, ki to določajo. Nadalje, prav tako je zapisano, da bodo nadaljne migracije iz Bolgarije in Romunije manjše in da ne bodo visoke. In zaradi ranljivosti priseljenih delavcev moramo paziti na njih. Pravzaprav se ta dotok zmanjšuje zaradi tega, ker so ranljivi. Rezultat bo, da bodo, če bodo že prišli, plačevali tudi socialne prispevke. Bolgari in Romuni so v manjšem deležu kot prebivalci tretjih držav, kot priseljenci na trgu delovne sile. Žal pa je tako, da nekatere države članice, kot je bilo že izpostavljeno, še vedno uveljavljajo omejitve in izpolnjujejo temeljnih načel. Naj izpostavim nekaj, gospod predsedoči, kar je pomembnega. To je, da ne moremo tolerirati drugorazrednega državljanstva Evropske unije, ker potem ne bomo več imeli Evropske unije kot integritete. Hvala, zdaj pa gospa Parvanova za dve minuti. Sedatel, uvaženi gospodin komisar, uvaženi kolegi, kogato. Spoštovani komisar, dragi kolegi, ko govorimo o Evropski uniji in enotnem trgu, Ne smemo ohranjati nekih umetnih uver na tem trgu. Vsak državljan ima pravico do dela na ozemlju druge države članice. In omejitve kršijo pravice teh državljanov. Zato se moramo čim bolj potruditi, da preprečimo pojav drugega razreda državljanov. Zato je skrajni čas, da okinemo vse te omejitve in zato se obračam na komisijo in jo pozivam, da izvede ukrepe za večjo odprtost trga delovne sile za delavce tudi iz Romunije in Bolgarije, ki bi lahko prosto delali, ne da bi pri tem kršili lokalno zakonodajo. Delavci iz Romunije in Bolgarije so se pripravljeni seliti in iskati boljšo prihodnost. In učinek tega gibanja je pozitiven, to je bilo dokazano, zato pozivam komisijo, da ukrene aktivne korake, zato da bo odpravila vse ovire in da bo ustrajala pri tem, da se te omejitve ne bi podaljševale. Evropski državljani so najbolj dragocen vir, ki ga imamo v Evropi. Sedaj pa za minuto in pol, gospa Veržja. Merci, monsieur le président. Hvala, predsednik. Francija je med desetimi državami, ki so omejili svoboščine za romunske in bolgarske državljane. In mislim, da je Francija celo zaprosila za to, da se sploh uvede te omejitve. Francoska vlada pa je bila tudi nezaupljiva do državljanov iz teh dveh držav. Takrat so izumili cel arsenal pravnih aktov za to, da so odvrnili državljane iz teh dveh držav, kajti za njih so to tako ali tako Romi. Ampak prosto gibanje je osnovna svoboščina državljanov in tukaj govorimo o nekih skupnih vrednotah, o povezanosti, o človekovih pravicah. Gospod komisar, zakaj je potem tako, da, da se moške in ženske obravnava slabše kot pa storitven kapital? Pravimo, da ima to dob, dober vpliv na gospodarstvo, vse to še danes drži. Ampak gospod komisar, zakaj pa potem komisija ne vlaga enake energije, zato da bi države članice prepričala o tem, da bi ukinila te omejitve, tako kot to počnete na drugih gospodarskih področjih. In gospod komisar, rekli ste, da niso države tiste, ki diskriminirajo delavce. No, to pa vas res ne morem podpreti pri tej izjavi. Hvala lepa. Sedaj pa za tri minute gospa Ivanova. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги. Хвала, господ председник, драги kolegi. Evropski parlament je pri svojem delu vedno podpiral interese državljanov. Vsi se strinjamo, da diskriminacija, kakršnakoli že je, ni na mestu v Evropski uniji, vsaj ne v Evropski uniji, ki si jo želimo, v kateri želimo videti odraščati naše otroke. Pristopni listine za Bolgarijo in Romunijo so vključevali tudi omejitve, ampak pravzaprav so to, je to diskriminacija. Ne moremo govoriti o dostojanstveni obravnavi Romov in zapirati oči pred tem, kako se različno obravnava državljane teh dveh držav in pa preostale Evropske unije. Poročilo Evropske komisije je zapisalo, da je prišlo do izboljšav, da delavci iz teh dveh držav tudi lahko koristita prednosti na delovnem trgu, ampak izbrati moramo sedaj, ali si želimo več integracije ali manj integracije. Sledimo lahko le eni poti, potrebujemo močno in enotno Evropo ampak moramo spoštovati temeljne svoboščine in pa temeljne vrednote Evrope, če želimo to doseči. In prosto gibanje je tudi eno od teh temeljnih svoboščin. Diskriminacija ne sme spodkopavati naših politik, kajti eh, združeni bomo v svetu bistveno močnejši. Rada bi pozvala Evropsko komisijo, da naj odločneje sodeluje s tistimi državami članicami, ki so uvedle te omejitve, zato da bi se te omejitve odstranilo čim prej. To bi pomagalo evropski ekonomiji pri ponovni porasti in to bo tudi nam pomagalo, da lažje pogledamo v oči našim sodržavljanom in jim povemo, da v Evropski uniji v 20. stoletju oziroma 21. stoletju ni diskriminacije. Hvala. Hvala, gospa Ivanova. Sedaj pa za minuto in pol, gospa Jotova. Hvala lepa, gospod predsednik, komisar, dragi kolegi. Očitno je, da sta Bolgarija in Romunija dokazali, da masovni pretok delovne sile ni bil uresničen. Podatki kažejo, da je manj kot en odstotek Bolgarov iskalo zaposlitev drugje. Tudi ob gospodarski krizi se ta trend ni spremenil. Očitno je, da ljudje migrirajo tja, kjer je potreba po njihovih sposobnostih in znanjih. Države članice pogosto omejujejo dostop do trga delovne sile in predvsem velja to tudi za Bolgarijo in Romunijo. Na Zizozemskem, na primer, je število legalnih delavcev iz Romunije in Bolgarije zraslo za 8 odstotkov. Omejitve pa ne bodo preprečile takšnih gibanj. pozivam komisijo, da se obrne na teh deset držav članic in prosi, da pregledajo svoje omejitve in njihove učinke. Komisija naj tudi predlaga ukrepe. Ne smete dovoljevati dvojnih standardov. Hvala. Za dve minuti ima besedo gospa Weber. Gospa govori brez mikrofona. Hvala. Govorila bom kar po angleško, ker si želim, da me slišite neposredno. Drugič pa se mi zdi, da v tej dvorani ob taki temi lahko poslušamo predvsem romunsko in bolgarsko. Omenjali ste, da številne študije kažejo, da po širitvi Evropske unije na države iz srednje in vzhodne Evrope držav, eh, problemi niso nastali v državah, ki so sprejele delavce. Ravno nasprotno, vpliv je bil dober, BDP je eh, zrasel. Tako da pravzaprav ni neke bojazni za nek eh, priliv delavcev iz teh držav in dejstvo, da ste, ki ste ga omenili, da delavci prihajajo tudi iz drugih držav, ne le iz Romunije in Bolgarije, pravzaprav za nas ni neka tolažba, ampak ravno obratno, to pomeni, da nas diskriminirate še bolj. Pravzaprav sem bila presenečena zaradi vašega odgovora, čež da je eh, stvar držav članic, da o tem odločajo. Ne, ne moremo govoriti o enotnem trgu, če ne govorimo o trgu delovne sile. In če si vsi priznamo, da je to temeljna pravica, kako je potem lahko v domeni držav članic, če vemo, da je izvajanje temeljnih pravic v pristojnosti Evropske unije in da tu ne velja načelo subsidijarnosti. Uh, Resnično mislim, da bi komisija morala storiti bistveno več za to, da prepriča države članice, da omaknejo te omejitve, ki so pravzaprav nedostojne za Evropsko unijo. Hvala lepa, gospa Weber. Sedaj pa za minuto in pol, gospa Tikao. Hvala lepa, predsednik, komisar, prost to gibanje oseb je eden od temeljih svoboščin Evropske unije. Enoten trg temelji na prostem pretoku delavcev in pa mobilnost delavcev je bistveni predpogoj za boj proti brezposelnosti. Ekonomska kriza ne sme biti skoriščena za neki zgovor, za nadaljevanje izvajanja omejitve za bolgarske in romunske delavce. Rada bi rekla tudi, da države članice morajo dati prednost državljanom, držav Evropske unije napram državljanom držav, tretjih držav. Omejitve, ki obstajajo proti prostem pretoku delovcev iz Bolgarije in Romunije, bo vodilo samo do socialnega dumpinga. Če umaknete te omejitve, bo to pomagalo tako lokalnim delavcem kot delavcem migrantom. Dejstvo, da države, ki še izvajajo te omejitve, so soočene z z eh, poslovnim svetom, da naj omaknejo take omejitve. To kaže na to, da je poslovni svet razumel, da te omejitve niso na mestu. In to je pozitivno za vse, kajti vsak delavec bo prispeval v um, socialne sklade, bo tudi plačeval davke in Evropska unija ima 500 milijonov državljanov in spoštujmo njihove pravice. Pozivam komisijo in države članice, da pokažejo potrebno politično voljo, da se odpravi vse omejitve proti prostem pretoku delavcev. Hvala. Hvala lepa. Za eno minuto ima besedo gospa Ivan. Domnule președinte, domnule președinte, noi discutăm în seara asta despre... Op- Hvala. Danes govorimo o problemu, o rešitvi in o stališču, ki ga težko razumem. To pa je stališče komisije deficit delovne sile v Zahodnji Evropi in pa staranje prebivalstva se kompenzira za delovno silo iz Vzhodne Evrope. Ljudje, ki so državljani Evropske unije, prepotujejo na tisoče kilometre zato, da bi delali v zahodnih državah, da bi opravljali dela, ki jih španci, italijani in francozi nočejo upravljati in to upravljajo ti delavci. Torej, težave Zahodne Evrope rešujejo delavci Vzhodne Evrope. In težko je razumeti stališče komisije, kajti to, ta problem bi morali rešiti in pravice teh delavcev treba spoštovati. Sedaj pa ni nikomu čisto jasno, kaj se dogaja z socialnimi prispevki tistih, ki delajo v Italiji in Španiji, potem, ko se vrnejo v svojo državo. Hvala lepa, sedaj pa za minuto in pol, gospa Kretu. Hvala lepa. Kot je bilo že povedano, štiri leta po pristopu Romunije in Bolgarije Evropski uniji smo še vedno priča tej omejitvi, ki ne le, da nasprotuje evropskemu projektu, ampak tudi popolnoma ignorira pozitivne vplive za delovni trg, ki sta ga prinesla pristope Bolgarije in Romunije. Prost pretok delavcev je temeljna svoboščina in podatki, ki smo jih slišali, potrjujejo absurdnost teh ukrepov. Zahodna Evropa ima starajoče se prebivalstvo, ima pomankanje delavcev in migracija delavcev je nujno potrebna rešitev. Ta teden smo razpravljali tudi o situaciji Romov v Franciji. Tej krizi bi se lahko izognili, če bi te ljudje imeli možnost najti delo in če se jih ne bi kar postavilo na obrobje družbe. Nekateri mislijo, da lahko rešijo družbo, če uvedejo ukrepe policijske države. To pa spodbuja težave, kot so prostitucija, kriminal, rob. Edina rešitev je, da bi, imeli, da bi vse državljane enako obravnavali in nediskriminatorno. Hvala lepa, sedaj pa postopek CatchDI. Za eno minuto ima besedo gospod Nikolasek. Hvala lepa. Spoštovani komisar, dragi kolegi, številna poročila in statistike dokazujejo, da je prost pretok delovne sile uprit gospodarstvu in da to nima slabih vplivov na trg delovne sile. Mnenja sem, da je največja možna mera prostega gibanja nujno potrebna in da je, bi to moralo veljati za vse v Evropski uniji in edino tako bo lahko enoten trg deloval. Pri tem pa je treba upoštevati vse državljane in zato podpiram to, da se odmakne ovire in se na trg delovne sile spusti vse delavce, tudi tiste iz Bolgarije in Romunije in prosim naj komisije se zazame za to, da se te omejitve za romunske in bolgarske državljane umakne. To ni v duhu Evropske unije in tudi ni v skladu z temeljnimi pravicami iz listino o človekovih pravicah, kjer je v 45. členu zapisano, da ima vsak pravico do prostega gibanja. Hvala lepa, sedaj pa gospa Basesko. Hvala lepa, predsednik rada bi izrazila upanje, da bodo omejitve dostopa romunskim in bolgarskim državljanom na trg delovne sile, da to, te ne bodo podaljšene po letu 2011. Ne smemo dovoliti, da neki neutemeljeni strahovi iz gospodarskega in socialnega vidika, da se to izkoristi politično za omejevanje prostega pretoka uh, delavcev. Uh, Ta gibanja so prispevala k gospodarski rasti in so tudi prispevala k boljšim pogojem na prostem trgu. V krizi so bili mobilni delavci še bolj prizadeti kot tisti v svoji državi, kajti oni so bili prvi, ki so utrpeli posledice. Kar pa se tiče obravnave Romov v Franciji, pa mislim, da je treba izvesti natančno analizo gibanja delavcev iz novih držav članic. Moramo pogledati, kako so se prilagodili tudi na uh, lokalne norme, tam, kjer je omejitev neomejena. Hvala lepa, sedaj pa ena minuta, gospod Danhila. Gospod predsednik, nujno potrebno je, da politike Evropske unije, ki se nanašajo na prost pretok delavcev, da zajemajo vse državljane članice oziroma vse državljane Evropske unije, tako novih kot starih držav članic Evropska unija, mora takoj sprejeti skupen regulatorni okvir, ki bo obravnaval delavce imigrante iz vzhodnih držav. Dokler ne bomo imeli socialnih jamstev za te ljudi, bo veliko delavcev iz vzhoda sprejelo vsakršno ponudbo, ki bo bolj ali manj legalna, zato da bi prišli na trg delovne sile. Komisar, vaša ustanova mora izvajati enotno pravice in pa dožnosti za vse države, tako nove kot stare. In tukaj mislim predvsem na pravico do prostega pretoka delavcev za romunske in bolgarske državljane. Hvala. Hvala, sedaj pa za eno minuto, gospa Figarejdo. Gospod predsedujoči. Eh, dejstvo, eh, da je francoska vlada izgnala državljane Bolgarije in Romunije, eh, kaže, kako daleč so stvari že prišle in s kakšnimi omitvami se soočajo državljani teh držav. Eh, tu se izvajajo nedopustni postopki, eh, neposredno zadevajo Rome, francoska vlada in druge v Evropski uniji pravijo, da so ti ukrepi pravica suverenih držav, eh, tu govori neoliberalen glas eh, kapitalizma. Eh, te vlade so pripravljene izvajati politiko rasti brez pravic delavcev, brez socialnega napredka, čeprav potrebujemo zlasti to, potrebujemo politiko, ki ne diskriminira med evropskimi državljani. Hvala sedaj pa gospod kelly ena minuta uh, hvala to je zelo zanimiva tema prost pretok delavcev mora biti pravica vseh državljanov številni državljani so profitirali od tega in tudi določene države v naši državi smo veliko pridobili od delovne sile iz vzhodnih držav. Pomagale so nam premagati kelskega tigra. Sedaj pa je tako, da veliko mladih ne dobi dela. Dolgoročno je edina možnost, da zagotovimo prost pretok delavcev ta, da imamo enake pogoje za vse v celi Evropski uniji. To je seveda še daleč, predvsem v teh težavnih časih, ampak končno je to edini način, da zagotovimo to svobodo, ki si jo tako želimo. Hvala. Hvala lepa, gospod Keli. Ne skrbite, keltski tiger bo ponovno vstal. Sedaj pa Ja, eh, Hvala, gospod eh, predsedujoči. Eh, prost pretok delavcev v Evropski uniji je pomembno merilo za doseganje skupnega trga. Prost pretok naj bi postal nekaj samoumevnega v posameznih državah članicah pa veljajo razlike eh, glede dohodkov in zato so potrebne te prehodne ureditve. Med ljudmi je potrebno ustvarjati zaupanje. Eh, prehodna obdobja so nujno potrebna eh, za sobivanje ljudi. Prehodna obdobja pa so časovno omejena in za tem stojimo. Vendar pa lahko utemeljeno razpravljamo o drugačnem oblikovanju teh rokov. Hvala. Gospod komisar, želite zaključiti to razpravo? Well, thank you very much. Hvala lepa. To conclude the, uh... Naj sklenem te tranzicijske oziroma prehodne določbe so zato, da se olajša prehod za nove države članice kot je povedala gospa Parvanova, so naši državljani največje bogatstvo, ki ga imamo in zato se moramo boriti za prost pretok delavcev, zato da bomo dosegli dobro delovanje notranjega trga. Gospod Kelef je tudi omenjal pozitivne vplive prostega pretoka gibanja in moram reči, da delavci v zdravstvu tudi gredo v države, ki imajo te omejitve. Zato se strinjam, da je treba pozvati te države naj svoje omejitve omaknejo čim prej. Komisija bo ne le nadzirala, kako države članice izvajajo prihodne določbe, ampak bo tudi izvajala dodatne aktivnosti za odpravo teh omejitev. Bo pa tudi še naprej spodbujala države članice, da ponovno razmislijo o svoji odločitvi za omejitev dostopa rumunskim in bolgarskim delovcem na trg delovne sile. Gospod komisar, hvala lepa. Tako lahko zaključimo to točko in nadaljujemo z naslednjo točko. Tu gre za izjavo komisije o proizvodih iz kloniranih živali v prehranjevanju.